Eh, konkurence in znanja je edini način zmagati, če se prvi in to mora biti naš cilj. Hvala. Hvala eh, gospodu poročevalcu. Kolegice in kolegi, s tem zaključujemo to razpravo. Eh, glasovanje bo v sredo ob 12.30 uri. Sedaj pa sledi obravnava naslednje točke na dnevnem redu in sicer poročilo Moreira o eh, uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencijalov za Pakistan. Štiri minute ima poročevalec. Obrigado, Hvala, gospa poročevalka, kolegice in kolegi. Tega poročila nisem napisal jaz. Jaz sem pravzaprav samo naključni poročevalec. Uh, glavni poročevalec mi je prepustil to poročilo in pravzaprav sem slučajno Eh, bil imenovan potem za poročevalca in sem bil tudi pod uh, časovnim pritiskom, pravzaprav sem bil tudi proti vsebini tega poročila. No ja, imenovali so me v to funkcijo in pravzaprav nisem imel možnosti je odkloniti in zato sem prevzel to nalogo. Poročilo o trgovinskih preferencijalih je izredno poročilo, to vemo in sicer uh, je posledica sklepa sveta kom, svet je pozval komisijo, da pripravi predlog, ki ga predloži parlamentu in svetu. Gre za izredne trgovinske preferencijale, ki eh, so usklajeni s ustreznimi pravili STO oziroma um, potrebna je, potrebno je tudi dovoljenje STO za izvajanje teh posebnih trgovinskih preferencialov. Komisija je torej predložila predloge, jih posredovala odboru INTA v parlamentu in eh, v tem odboru so me imenovali za poročevalca. Tam smo sklenili, da bomo imeli to razpravo in tudi sklepali o poročilu. Eh, izid glasovanja o poročilu vam je jasen. Gospa predsedujoča, ta tema je bila zelo sporna v odboru in ta. Tako, kar zadeva uh, vprašanje, ali naj uporabimo uh, trgovinske preferencijale kot sredstvo pomoči državi, ki potrebuje nujno pomoč, tako je komisija utemeljila, uh, uvedbo teh preferencijalov in potem tudi kako ne izgledajo ti preferencijali, tudi to je bilo sporno in eh, kakšne pogoje je treba zahtevati od države, od Pakistana. Komisija oziroma odbor je glasoval o predlogu o teh avtonomnih trgovinskih preferencijalih za Pakistan in Odbor INTA je glasoval tudi o različnih predlogih sprememb. Se pravi, da je treba oceniti oziroma omejiti posledice teh izrednih preferencialov za pa Pakistan. Naprimer, eh, želimo spremeniti tudi zaščitno klauzulo, če je eh, uvoz iz Pakistana prevelik zaradi odprave carin ali tarif oziroma kvot, to je bilo predlagano in drugi predlog se nanaša na to, da eh, se nanaša predvsem tudi na surovine. Kolegice in kolegi, upoštevati moramo, da je to možno izvesti, če bomo dobili dovoljenje za izjemo strani STO-ja, vendar tega še ne vemo. Mogoče je ves napor bil za manj, ampak eh, vsaj je uh, bil koristen za to, da se vidi, kje so meje za uporabo takih izrednih ukrep, eh, ukrepih v primeru uh, katastrof, tudi v državah, kjer politični, situ, politični položaj ni povsem jasen. Seveda se lahko s tem vzpostavijo tudi prefer, pre, eh, precedenčni primeri. Take eh, preferencijale je možno tudi politično instru, instrumentalizirati in mogoče eh, bi bile tudi še bi bilo treba pogovoriti se o političnih vidikih tega vprašanja. Hvala komisarka Kroos eh, zastopa pristojnega komisarja gospoda Guhta, ki pa se nam bo pridružil proti koncu razprave. Gospa komisarka, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Danes eh, se pogovarjamo o zakonodajnem predlogu uredbe. Eh, o nujnih autonomnih trgovinskih preferencijalih za Pakistan. Svet eh, je takoj po poplavah, ki so prizadile Pakistan poleti lani, prosil komisijo, da pripravi tak predlog. Seveda so te poplave povzročile veliko katastrofo. Zahvaljujem se odboru INTA za delo in tudi za spremembe. Uh, predlog komisije predvidiva enostranske in tudi začasne avtonomne trgovinske preferencijale za eh, določene izdelke. In sicer gre za liberalizacijo približno ena, ene četrtine izvoza Pakistana v EU in to bi veljalo dve leti, pri čimer bi ta režim lahko podaljšali za nadaljno eno leto. Komisija se zaveda, da so take trgovinske koncesije predvsem na sensibilnih področjih, kot je tekstil, da to lahko vpliva na industrijo EU. Zato smo zagotovili, da se ohrani ravnotežje med potrebami Pakistana in interesi naše industrije in tudi drugih držav, dobaviteljic. Eh, in zato je število izdelkov omejeno. Eh, Eh, torej eh, so določene meje pri liberalizaciji, pri sensibilnih eh, izdelkih in predvsem je režim samo začasen. Svetovno trgovinsko organizacijo smo zaprosili, da Eh, dovoli izjemo iz pravil STO, tako da bi bilo možno izvajati predlagane ukrepe. Vem, kot veste, še o tem še razpravljamo z drugimi članicami STO in upamo, da bomo kmalo prišli do rešitve. Uh, videli smo veliko slik iz Pakistana oziroma mogoče danes te slike niso več tako prezentne, ampak ne smemo pozabiti, koliko je stal ta pogub, so stale te pogubne poplave. Bilo je veliko žrtev, pa tudi eh, gosp, ekonomskega uničenja, postošenja. Ti, ti ukrepi seveda eh, niso edino, eh, temveč gre za eh, razvojno pomoč, Eh, gre za 280 milijonov evrov, ki jih EU eh, e odobri Pakistanu. Ampak ambiciozni trgovinski ukrepi so seveda pomembni za oživitev pakistanskega gospodarstva in naj bi eh, bili del srednjeročnih eh, odzivov na Eh, posledice te katastrofe in upam, da bo Evropski parlament podprl eh, te predloge. Sedaj pa nekaj o amandmajih. Ne bom šla v podrobnosti, vendar želim izpostaviti najbolj pomemben predlog spremembe. Vem, da se želi eh, odobritev avtonomnih trgovinskih preferencialov želi naj se pobiže z spoštovanjem eh, človekovih pravic, temeljnih pravic. To, tega se seveda zavedam. Eh, človekove pravice so sestavni del eh, naših odnosov s Pakistanom že dolgo, ampak ker gre za izjemo v nujni situaciji, je komisija mnenja, da to pogojevanje v tem primeru ni na mestu. Dialog o človekovih pravicah in v okviru eh, sporazuma za sodelovanje s Pakistanom je primirno mesto za obravnavo teh vprašanj, tako da bomo prišli do vzdržnih rešitev. Kar zadeva določbe, ki bi zavezale Pakistan, da ne uvede določenih dajatov, eh, to bi seveda lahko Eh, vplivalo na izvoz določenih izdelkov in mislim, da bi to tudi spodkopalo zagotovitev teh preferencialov in ne bi bilo v duhu eh, teh preferencialov. In seveda morajo, eh, mora Pakistan tudi spoštovati mednarodna pravila, na drugi strani pa bi se lahko strinjali z uvedbo mehanizma, da bi šlo za brezcarinski uvoz z določenimi kvotami, eh, torej liberalizacijo v okviru določenih meja in da je treba preferencijal umakniti pri vseh izdelkih, ki povzročajo resne težave evropskim proizvajalcem. Pri čemer morajo preiskave to dokazati lahko se strinjamo tudi z mehanizmom za nadzor nad carinami eh, in da je treba o tem četrtletno poročati. Ampak, eh, če bi moralo to poročanje in te preiskave potekati predhodno, bi to seveda stalo tudi veliko denarja. Eh, razen tega bomo eno, eh, se zahteva tudi, da bi eno leto po izvajanju teh ukrepov pripravili ustrezno poročilo. E, mislim, da bi naj bi to bilo daljše obdobje. Svet je predlagal dve letno veljavo, e, ki bi se lahko razširilo na tri leta. Torej, začasna veljava e, je na vsak način pomemben dejavnik in to je treba upoštevati pri obravnavi tega vprašanja. E, torej, pri tekstilni, pri oblačilih in tako naprej smo rekli, da bo šlo za tarifne kvote in ne za liberalizacijo. In to je eh, tudi kompromis za izjemo, ki naj odobri STO. Ampak to se ne zrcali v amandmaju Evropskega parlamenta kot rezultat pogajanj s STO-jem, bo mogoče um, uh, treba tudi druge izdelke obravnavati na osnovi kvot in ne liberalizirane trgovine. In zato bo morala uredba na vsak način ustrezno zrcali tudi rezultate, ki jih bomo izpogajali z eh, Svetovno trgovinsko organizacijo. Torej, za to, uh, bomo seveda tudi v prihodnje se še povrnili na to. Predsedujoča gospe in gospodje, zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za sodelovanje pri tem pomembnem vprašanju. Komisija bo še naprej tesno sodelovala s parlamentom in upamo, da bomo sprejeli ustrezen sklep tako, da bo Evropska unija delovala odgovorno do držav, ki so v stiski. Hvala lepa, gospod Preda, za dve minuti. Dobro je, da razpravljamo seveda o tem eh, poročilu Morera. In mi seveda eh, moramo sprejeti odločitev o izjemi, ki jo je zahtevala Evropska unija v STO-ju. V tem kontekstu pa je treba seveda govoriti eh, z drugimi partnerji Evropske unije. Treba jim je dati jasno sporočilo. Evropska unija mora pokazati odločnost in mora pač dati dodatno človekoljubno pomoč in to lahko seveda stori tudi z komercialnimi ukrepi. Sedaj torej začenjamo pogajanja v STO-ju. Seveda potrebujemo čas in trgovinski partnerji Evropske unije morajo upoštevati njeno zahtevo. E, koliko časa bo to trajalo, ne vemo, vendar ena stvar je jasna. Mi potrebujemo stabilni Pakistan, uspešen Pakistan, ki ni žrtev ekstremizma. Mi potrebujemo uh, tudi soborca proti ekstremizmu in odbor INTA je torej prevzel celo vrsto argumentov našega odbora eh, v zvezi s tem eh, mnenjem. Vendar dva pomembna elementa bi tudi mi izpostavili v imenu našega odbora AFED. Prvič, ne smemo imeti Uh, oziroma ne smemo pozaviti povezav med uh, trgovinskimi ukrepi in človekovimi pravicami. Mislim, da imamo tukaj različne pristope. Uh, človekove pravice so pomemben del vseh sporazumov med EU in Pakistanom in celo uh, ti trgovinski preferenciali morajo zahtevati ustrezno spoštovanje človekovih pravic. In tudi mislim, da tudi komisija ni opravila ustrezno presojo teh ukrepov. Ne vemo, kakšni bodo eh, učinki teh ukrepov na eh, proračun in eh, na prebivalstvo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kaspari za dve minuti. Gospod predsednik, Eh, situacija v Pakistanu tri četrt leta po poplavah eh, še vedno ni dobra, je še vedno katastrofalno slaba in ljudje potrebujejo našo pomoč. In zaradi tega je bilo potrebno, eh, da Evropska unija reagira hitro in pripravi milijonske svežne pomoči. Jaz na začetku nisem bil srečen, ker je komisija na pritisk sveta eh, sprejela uh, sklep, da daje trgovinsko pomoč in kratkoročno pomoč in v odboru in da sem tudi večkrat prosil za to, da bi naši predstavniki za zunanjo politiko, eh, naprimer visoka predstavnica, prišli v odbor, da povedo, zakaj moramo pravzaprav ravno na eh, področju zunanje eh, trgovine dajati to pomoč in zakaj ne moremo tega storiti v nekem skupnem kontekstu. In ne vem, ali je res smiselno, da zunanja trgovina daje kratkoročno pomoč. Seveda sem vesel, da je v odboru eh, kolegom uspelo pripraviti ta svežen v zelo kratkem času in upam, da bomo eh, s to rešitvijo, ki jo smo jo dobili, se lahko izognili tudi napačnim usmeritvam. Torej, kakšna je situacija v Pakistanu? Bin Laden je izključen, eh, vendar mi se sprašujemo seveda, kdo je vedel, kdo se skriva v tej državi. Mnogi kolegi eh, iz moje skupine niso zadovoljni vsem tem in mi tudi ne vemo, kako se bodo uh, druge države in drugi partnerji v STU obnašali in dobro je, da jutri glasujemo o. Uh, amandmajih, da potem ne opravimo zaključnega glasovanja, da stvari vrnemo v odbor, zato da vidimo, kakšna bo reakcija STU-ja in potem pa bi eh, dali pristanek v svežnju. Uh, Hvala lepa za socialiste in demokrate, gospod Susta. Gospod predsedujoči, torej pravzaprav ne razumemo, zakaj je večina v odboru INTA hotela obravnavati to vprašanje in potem spet hotela preložiti razpravo. Obe odločitvi ste napačni, ampak želim se posvetiti predvsem vsebini sem pa na vsak način mnenja gospoda Moreira. Mislim, da je svet zelo zapleten, vedno so nove tragedije, s katerimi se soočamo in to bi bil precedens, če uh, uvedemo tak trgovinski ukrep. In to je nevarna pot, ki lahko privede do neravnovesi, do nepravičnosti napram najrevnejšim državam. Uh, Eh, za katere veljajo drugi režimi, ki so bolj uravnoteženi eh, torej v okviru razvojnega sodelovanja. Koristi, ki naj se odobrijo Pakistanu, zakaj pa se jih ne odobri drugim državam? Vemo, da gre predvsem tudi za tekstilno eh, industrijo, ki bo nastradala v Evropi zaradi tega. Danes vemo, da moramo upoštevati tudi druge eh, dejavnike, ne samo STU. STU. Eh, solidarnost z žrtvami poplave je seveda razlog za pomoč in sicer uh, moramo pomagati Pakistanu tudi pri boju proti terorizmu. Uh, Al-Qaida uh, in Eh, to, kar se je zgodilo z Bin Ladenom, kaže, da ta država ni zelo zanesljiva. Tega se moramo zavedati, predvsem pa tudi velikega vprašanja uh, spoštovanja človekovih pravic, kar je postalo jasno predvsem tudi v zadnjem času. Sedaj za liberalce, gospod Rinaldi, dve minuti in pol. Hvala, gospod predsedujoči, komisarka, kolegi in kolegi. Uh, Kolegice in kolegi, če se maja 2011 ukvarjamo z eh, katastrofo, ki se je zgodila po leti 2010, potem nekaj ni v redu. 12 milijonov je ostalo brez uh, strehe in veliko je bilo drugih žrtev. Ne razumem stališča socialistov. Tudi zaradi tega oklibanja še danes razpravljamo o tem, katere instrumente uporabiti, da bi učinkovito pomagali Pakistanu velika frustracija je, da se to še ni zgodilo. E, potrebujemo vizijo komercialne politike, ki je bolj zrela politično in tudi z človeškega vidika. Trgovinska politika mora predvsem tudi pomagati ljudem v težavah. E, komisija je hitro se odzvala in predlagala ukrepe. Seveda bi jih bilo treba malo uravnotežiti, da ne bi eh, škodili industriji v Evropi, ki je že v krizi. Mi kot ALDE, naprimer, predlagamo, eh, predlagam, podpiramo 37. predlog spremembe eh, in sicer uporabo zaščitne klauzule, ampak seveda to tudi niso srečni časi za Pakistan in mnogi eh, se ne zavidajo svojih odgovornosti. Od Indije zahtevamo, da spremeni stališče, da uh, v STO-ju um, ukine svojo nasprotovanje. Seveda so odnosi med tema državama težki. Uh, naprimer atentat v Bombaju, kjer naj bi sodelovali tudi pakistanci in tudi organi iz Pakistana. Vemo, da je to problematično, ampak mislim, da bi ravno tu lahko prišlo do izboljšanja teh slabih odnosov. Pa tudi Pakistan, od pakistanskih organov je treba zahtevati več odločnosti v za dobro sodelovanje z Indijo. V zadnjem času je bilo nekaj eh, bilateralnih eh, dogovorov oziroma srečanj, vendar ni bilo veliko uspehov. Um, diplomacija še ni dala pravih rezultatov med obima državama. Od STO zahtevamo, in to smo storili v Ženevi pred kratkim, da bi omogočila, da se hitro in fleksibilno lahko reagira na tegobe države, ki, jih je, ki, ga, ki jo je prizadela velika katastrofa um, poplava. In mislim, da bi to lahko bil tudi začetek novih tudi trgovinskih uh, odnosov. V imenu konzervativcev, gospod Karim, za minuto in pol. Gospod predsednik, komisarka, kolegi in kolegice, to je bila največja naravna nesreča v Pakistanu v zgodovini. Mi eh, smo eh, se hitro odzvali in ponosni smo na to. Eh, komisarka Čorčeva je šla tja in Jusuf eh, Razegelani je tudi razpravljal o odzivu Evropske unije ena stvar pa je jasna. Mi moramo pogledati, eh, kaj se dogaja zunaj nekega zaprtega zanoja, mi iščemo zaboja, mi iščemo nove rešitve. Trgovina ni edina rešitev, to je kratkoročni ukrep za pomoč. Vesel sem, da je odbor po številnih razpravah in eh, po Eh, odporu kolegov eh, prišel do nečesa, kar je spremljivo. Del predlogov sprememb, o katerih je komisarka že govorila, eh, ne odraža duha našega prvotnega namena in naših prvih reakcij. Slišali smo seveda ugovore k našemu predlogu Evropske unije. Po eni strani Indija pravi, da to ne bi smelo biti del eh, prostotrgovinskega sporazuma med EU in Indijo. Eh, s tem se strinjam. Hkrati pa zahteva eh, Pakistan oziroma se zahteva od Pakistana olajšanje odnosov in to je seveda kontradiktorno. Treba je razmisliti o tem. Treba je še enkrat potrditi stališče Eh, komisije. Mi imamo pač eh, določeno oceno posledic. Eh, kolegice in kolegi, zavedam se vaših skrbi glede človekovih pravic in podobno, vendar sedaj ni čas, da obrnemo hrbet pakistancem in mi moramo zaradi verodostojnosti podpreti predlog komisije. Hvala lepe, kolegice in kolegi. Vsi govorite predolgo prekoračite za kar nekaj sekund svoj čas. Prosim, da se držite svojega časa. Sedaj pa Keith Taylor za zelene. Dve minuti, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Tako kot mnogi drugi poslanci in poslanke v tej hiši, se strinjam s sočutjem in skrbjo za ljudi, ki jih je prizadela poplava. To sem storedil tedaj in tudi sedaj. Vendar pa je videti, da očitno ni dovolj politične volje in tudi STO je preveč toga organizacija. In dobili smo pač predloge, ki nekako ne odražajo naših prvih namenov. Naj tudi omenim seveda tudi kratek čas za, oziroma za skrajšanje časa. Uh, za kateri se podeljujejo preferencijali z eh, treh let na eno leto in zahtevajo se letna poročila o enoletnem programih. in potem pa tudi četrtletna poročila uh, o izvajanju. S tem se pretirava z birokracijo in to samo za eno leto. E, torej imam razumevanje e, tudi za predlog, da se to vrne e, v odbor. To je predlog spremembe 143. Zato, da bi na koncu dobili predlog, s katerim bomo dejansko lahko dali pomoč Pakistanu. E, In vse to eh, kaže tudi eh, na potrebo, da pregledamo način dela STO-ja. Mi potrebujemo pravo demokratično eh, telo, ki dela pregledno in ko, kjer se lahko zanašamo na člane. Sedaj za Guje, gospod Šolc, prosim. Danke, Herr Präsident. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Skoraj eno leto je menilo, odkar so uh, Pakistan prizadele velikanske poplave in mi smo seveda tesno povezani s prebivalstvom v tej uh, državi. Skandal je, da pogajanja v STU-ju še tečejo in to je očitno tudi znak za to, da ta oblika pomoči v sili ni primirna. Eh, torej, komisijo smo vedno pozivali naj pripravi načrt B za hitro pomoč eh, Pakistancem pri ponovni izgradnji države, vendar te alternative nikoli nismo dobili. Morda komisija enostavno nima zamisli, idej ali pa eh, je nemočna zaradi odpora v svetu eh, imamo občutek, da so pogajanja v STO-ju ali bi za nedejavnost, da bodo ta pogajanja težavna, ste vi vedeli že prej, pa mi tudi. Morda so vas eh, države članice poslale na to eh, misijo, kaj ti trgovinske olajšave, eh, ki jih želite dati Pakistanu, bi ogrozile status GSP. In eh, dejstvo je, da moramo upoštevati tudi eh, določene eh, sporazume za varstvo delodajalcev in podobno, delojemalcev in podobno. Bangladeš se naprimer tudi brani mi se ne moremo, mi ne moremo pričakovati eh, soglasje, če Pakistanu eh, pomagamo na račun ene izmed najrevnejših držav na svetu. S tem škodujemo sebi in tudi našemu sistemu trgovinskih preferencialov. Torej, dajte neposredno pomoč, eh, delujte nemudoma in ne izgubljate časa v Ženevi. In zlasti pri Pakistanu vsakim dnevom, ko ne dajemo pomoč, eh, izgubljamo mi kot evropejci zaupanje in eh, zato bomo plačali visoko ceno. Hvala, sedaj za EFD, gospod Morganti, prosim. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, mislim, da je to poročilo enostavno nespremljivo. Vem, kako tragične so bile poplave lansko leto v Pakistanu in prav je bilo po moje nuditi pomoč. Evropska unija je, mislim, da dala na voljo že skoraj pol milijarde evrov in to ni malo. Ti nove olešave, nove olešave so absurdne, kajti omejujejo se na sektor, ki je prevladojoč v Pakistanu tekstil in ki je v Evropi uničen zaradi nekonkurenčne, zaradi nelojalne konkurence iz tih držav. Tega enostavno ne moremo sprejeti. Izjem oziroma odobritev teh izjem eh, mora potrditi STO. Nekatere države, kot eh, Indija, ki je bila že omenjena in ki je zgodovinski sovražnik Pakistana, eh, pripravljeni dati svoje eh, soglasje, eh, seveda v zameno za to, da bo Indija eh, od Evrope dobila nekaj za to. In mislim, da je to mehanizem samopoškodovanja in zato sem zato, da se popolnoma zavrne ta mehanizem. V imenu samostojnih gospod Mölcar z eno minuto. Torej, na zahodu Pakistana eh, so poplave uničile to, kar niso uničile vojne. Torej 15 milijonov eh, evrov takojšnje pomoči je zagotovila Evropska unija, sedaj pa želi eh, se odpovedati carinam. In Pakistan naj bi bil država v razvoju s posebnimi carinskimi preferencijali. Evropska unija naj se ne udaja v tvari, da bodo trgovinski preferencijali ustavili ekstremizme v Pakistanu. E, čeprav so ZDA dajale milijarde vojaške pomoči, so ostale brez uspešne. E, torej, e, tu se je Zahod zelo drago prodal. Umor Bin Ladna pa je tudi spodbudil celo vrsto novih vprašanj. Čeprav če, čeprav bi vedeli, kje živi uh, šef. Uh, Al-Kaide eh, v Pakistanu. Ne smemo pozabiti dejstva, da je umor, načrtovan umor, eh, ogrozil suverenost Pakistana. Se pravi, poleg tega bi ga bilo treba postaviti pred sodišče in ne umoriti. Sedaj pa eh, govorniki v svojem imenu, gospod Rangel gospod predsednik, gospod poročevalec. Najprej se želim eh, zahvaliti eh, eh, kolegi Mariju Davidu iz EPP-ja, e ki ga danes ni tukaj mi vedno menimo, da je pomoč žrtvam poplav etična in moralna obveznost in zaradi tega tudi podpiramo vse ukrepe, ki jih sprejemamo v smislu tradicionalne človekoljubne pomoči. Mi menimo, da moramo delati naprej za to, da bi poskrbeli za stabilnost situacije in da bi pomagali ljudem. Ne moremo pa sprejeti, da bi trgovinske trgovinsko politiko Evropske unije uporabljali za človekoljubno pomoč. Tu bi imeli namreč dve negativni posledici. Najprej negativne učinke v Evropske unije, zlasti na jug Evropske unije in na eh, tekstilno industrijo, ki je že zelo ogrožena zaradi gospodarske finančne krize, ki je nikoli prej nismo imeli v Evropske uniji. Bi pa to imela tudi učinke na globalno gospodarstvo v STO. Če torej Evropska unija eh, se odpre eh, za uvoz eh, iz Pakistana, potem je to negativno za trgovino in v taki situaciji moramo tudi reči naslednje. Ne glede na težave Pakistana eh, v zadnjih osmih eh, mesecih moramo poiskati torej konstruktivne predloge, mi moramo zauzeti ustrezno stališče in mi moramo podpreti predloge sprememb za to, da se to poročilo in ta predlog uredbe zavrneta mi lahko poskrbimo za to, da se bo še naprej nudila humanitarna pomoč, vendar ne v tej predlagani obliki. Sedaj pa eh, Andres Pareja za eh, dve minuti. Hvala lepa. E, torej, postopek v parlamentu je bil zelo kompliciran. Eh, ker pač eh, je, so potrebna soglasja v STO-ju. Prvotni predlog komisije je bil drugačen od tistega, ki so ga poslali v Ženevo. Mislim, da se moramo odločiti eh, za podelitev trgovinskih preferencialov. Seveda pa je treba upoštevati evropsko industrijo, zlasti tekstilni sektor. Naprimer v Valenciji, v Španiji zelo trpijo zaradi eh, posledic konkurence. Torej, ukrepi morajo biti sprejeti v okviru STO-ja. Treba pa je seveda upoštevati tudi nujnost situacije. Mi moramo pomagati Pakistanu, vendar ne s predlogi komisije, kajti tu bodo uh, premalo upoštevali učinke na evropsko industrijo, zlasti pri občutljivih uh, izdelkih. In uh, tu bi prihajalo še do uh, zamud uh, in uh, ta predlog ni spremljiv in zaradi tega bomo mi glasovali proti. Hvala lepa. Žao Ferreira, minuto in pol. Uh, hvala lepa. S temi predlogi uredb uh, Eh, se soočamo spet s pretiravanjem eh, pri komisiji. Eh, tu namreč ne dajo humanitarne pomoči, temveč posegajo v trgovinske in poslovne interese. To pa je seveda pretirano, prevzetno, katastrofo, nesrečo v Pakistanu eh, izkoriščajo za pomoč določenim eh, skupinam, gospodarskim skupinam in vse pod pretvezo, da gre za pomoč Pakistanu. Eh, smisel je samo eden in sicer trgovinske olajšave za največje evropske uvoznike. In to vidimo tudi Vedno znova obstajajo sicer zaščitne klauzule, vendar mi seveda ne smemo škodovati tekstilni industriji v Evropski uniji in državam, ki so odvisne od te. Tekstilna industrija je že itak ogrožena zaradi liberalizacije gospodarske diversifikacije tam ni bilo v ustrezni meri. Na, par, na portugalskem smo imeli veliko gospodarsko in socialno eh, krizo, ki pa se lahko tudi še okrepi z nelojalnimi ukrepi Evropske unije. Eh, in eh, IVF na portugalskem je bila sprejeta resolucija proti tem trgovinskim presežkom. Treba je sprejeti zaščitne ukrepe za tekstilno industrijo v Evropi in tudi za zaposlene v tej industriji. Eh, hvala lepa, gospa Bicoto, ena minuta. Kolegice in kolegi, danes razpravljamo o uredbi, ki sicer govori o solidarnosti, ampak ki pravzaprav škodi evropskim državljanom. Ne moremo eh, dovoliti, da bo eh, sektor tekstila utrpel še večjo škodo in v EU, v Italiji je to pomemben sektor, predvsem zaradi nelojalne konkurence iz Indije, Kitajske, predvsem pa tudi iz Pakistana, kjer izkoriščajo delovno silo in ne spoštujejo uh, socialnih eh, zahtev. Eh, mnoga podjetja so preselila svoje, svojo proizvodnjo v te države. In zato Eh, je treba na vsak način upoštevati tudi svetovno trgovinsko organizacijo. Evropa eh, mora skrbeti predvsem tudi za svoje državljane in za zagotavljanje kakovosti. In upam, da bo ta predlog zavrnjen pri glasovanju. Ja, gospod Papastamkom, dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Seveda podpiram dejstvo, da se eh, daje humanitarna plo, pomoč Evropske unije, kolikor se le da. Seveda razumem eh, tudi razloge komisije, da se eh, nudi avton, dajo avtonomni trgovinski preferencijali Pakistanu, vendar se ne strinjam s predlogom eh, komisije, kaj ti breme bi nosili zlasti dve industriji v Evropske uniji in sicer bioetanol in tekstil. Naj izpostavim, da je pač tekstilna industrija v Evropske uniji pod velikim pritiskom eh, zaradi liberalizacije znotraj STO-ja. Štiri mandate eh, sem bil poslanec eh, v Grčiji. In v moji regiji, v mojem volilnem okrožju smo imeli najvišjo brezposelnost v Evropi in sicer zaradi učinkov globalizacije na tekstilno industrijo. Kar pa zadeva bioetanol eh, oziroma etanol, eh, tu se je zelo veliko eh, investiralo in v Evropi in ta dva sektorja v Pakistanu sta očitno tudi zelo konkurenčna. Sedaj govorimo seveda o trgovinskih preferencijalih, kjer pa ni nobenega pogojevanja. E, če bi Pakistanu dali status GSP, bi pa imeli to pogojevanje. Imam naslednje vprašanje. Ali e, bodo ti preferencijali res koristili žrtvam poplav? imam res dvome. In zato, da bodo vsi prepričani o moji dvoj dobri volji, torej ponudimo uh, koncesije vendar pri drugih proizvodih. Zakaj pri tekstilni industriji, zakaj ne pri drugih eh, dobrinah, pri drugem blagu, še vedno bi paka, pomagali Pakistanu in mi potrebujemo eh, hitro pomoč in potrebujemo seveda tudi ustrezne varovalke kot eh, v predlogih sprememb ELS. Gospod Lange. Hvala lepa, gospod predsednik. Mi smo vsi prepričani, da moramo pomagati ljudem v Pakistanu, vendar instrument, ki ga predlagate, gospod komisar, je napačen zaradi treh razlogov. Prvič, trgovinske olajšave ne vem, ali bodo res koristile žrtvam poplav. Ravno nasprotno, tekstilna industrija v Pakistanu je doma v drugih regijah in je v zadnjih letih eh, tudi doživela rast. Se pravi, tu sploh ni prizadeta ta industrija. Se pravi, ne vem, kako naj bi torej s pomočjo te industrije pomagali žrtvam. Drugič, ne razumem, da državi, ki ne izpolnjuje pogoje GSP, socialni standardi, okoljski standardi, torej da se tej državi da ta pomoč, drugim državam, ki izpolnjujejo pogoje, naprimer Bangladešu, dajemo signal, vaša prizadevanja so odveč, lahko se to doseže tudi drugače. To pa seveda tudi tretjič ni solidarično, zaradi tega, ker je obremenitev v Evropski uniji enostranska in jo nosijo določene sektori in določene države. Če naj bi bili solidarni, moramo to vsi nositi in to pomeni direktna, neposredna pomoč žrtvam poplav. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa, gospod Zalivski, za dve minuti panie przewodniczący wyrazy współczucia gospod predsedujoči mislim da se nam morajo zmiliti prebivalci zaradi vseh katastrof ki so prizadele pakistan dobro je da je evropa nemudno ponudila človekoljubno pomoč prihodnost pakistana je pomembna tako za svet kakor tudi za evropo to je pomembna država ko gre za boj proti terorizmu Prav tako je to država, iz katere pride veliko priseljencev v Evropsko unijo. Nažalost, do sedaj Evropska unija ni ponudila nekih novih idej o politiki do Pakistana. Ta ideja o trgovinskih preferencijalih nima nobenega jasnega cilja. Komisija ni znala upravičiti uporabe tega inštrumenta. To niso dosegli na seji odbora INTA. Ta predlog ne pomaga žrtvam poplav, prav tako ne pomaga državi pri tem, da se razvija. Evropska unija ima dva jasna interesa, ko gre za odnose s Pakistanom. Prvi je boj proti terorizmu, drugo je gospodarski razvoj Pakistana. To pa mora temeljiti na pravni državi. Namesto teh predlogov bi morali imeti jasno ponudbo gospodarskega sodelovanja in pa gospodarske pomoči tej državi. Eh, na to pa morajo biti vezani določeni pogoji. Če bi Pakistan želel bližje odnose z Evropsko unijo, mora dokazati, da sodeluje z nami, ko gre za boj proti terorizmu in vladavino prava. Potem bi obširen sporazum imel smisel. Eh, ne pa, da zajamemo samo določene dele gospodarstva. Ta predlog nima smisla, zato mislim, da bi ga morali zavrniti in pozivam gospod Ashton k temu, da naj ponudi obširen načrt za sodelovanje z Pakistanom. Gospod Martin je naslednji. Hvala lepa. Um, svet je, obžalujem, da svet ni predlagal svežnja smiselnih ukrepov po katastrofi, ki ga je, ki, po katastrofi, ko je ta prizadela Pakistanu. Um, naj pojasnim, zakaj potrebujemo ta svežen. Seveda je človekoljubna pomoč uh, nekaj dobrega, ampak namen tega predloga je bila, da bi ponudili pomoč podjetnikom uh, oziroma obratom, ki so izgubili svoje dejavnosti zaradi poplav. Res je, da je center tekstilne industrije druge kot pa v območjih, ki so bila najbolj prizadeta zaradi poplave, ampak veliko obratov je bilo prizadetih tudi v tej regiji. S tem predlogom smo želeli poskrbeti za pobude za ponovno izgradnjo tekstilne industrije, želeli smo pomagati trgu in pa njihovim proizvodom. Ta predlog pa ni bil dobro sprejet. Uh, vem, da nas zaščitna klauzula ne more zaščititi predvsem, ampak uh, eno leto tudi ni prav tako nič primo, eh, ni bilo bolj primerno. Prav tako obžalujem dejstvo, da Indija ni ponudila večje podpore Pakistanu, ko je šlo za svetovno trgovinsko organizacijo. Uh, ampak eh, zaradi stabilnosti v tej regiji in zaradi vprašanj varnosti je pomembno, da ohranimo stabilnost Pakistana. Hvala lepa, sedaj pa postopek Catch the Eye. Štirje govorniki so se javili k besedi, gospa Zaporska je prva. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Vem, da je to vprašanje, ki deli naš parlament. Vseeno moram povedati, da se kljub slišenemu sliš, strinjam z predlogom sveta. Sem članica odbora za razvoj in zato sem želela povdariti vidik nemudne človekoljubne pomoči s pričo katastrof, kakor je bila eh, ta v Pakistanu. Ampak ta pomoč ni dovolj. Najbolj pomagam ljudem, če jim dovolimo, da pomagajo sami sebi. Zato pozdravljam odpravo carinskih ovir. To je začasen ukrep, ampak pripričan sem, da bo, ta, da bo to začasno obdobje pomagalo rešiti probleme v Pakistanu. Morda bi morali najprej počakati uh, in eh, ugotoviti, ali je ta pristop smiseln. Potem pa lahko preverimo, ali obstaja kakšna grožnja, eh, torej mislim, da če obstaja kakšna grožnja za tekstilno industrijo v Evropi, je to grožnja iz Kitajske. Ja. Najlepša hvala. Eh, kot so nekateri kolege pred menoj že povedali, eh, smo lahko ugotovili, da ti posebni trgovinski preferencijali niso prava rešitev za žrtve poplav. Trgovina ni pravi eh, instrument za take situacije. Eh, trgovinski preferencijali ne pomagajo torej žrtvam poplav in drugi ukrepi bi bili lahko bolj primerni za pomoč eh, pakistanskemu gospodarstvu. Eh, torej, eh, tu gre pravzaprav za neko komplementarnost eh, pri eh, evropskih politikah in ko dajemo določene preferencijale državam v razvoju, eh, tega ne počnemo zaradi pragmatičnih trgovinskih razlogov, temveč da pokažemo solidarnost do teh držav. Hvala lepa. Podobe poplav v Pakistanu so bile šokantne in pravilno je, da so evropejci sprejeli ukrepe za pomoč eh, pakistancem, ki so bili prizadeti zaradi te katastrofe. Seveda bi morali človekoljubno pomoč eh, ponuditi brez eh, gospodarskih vezi, ampak preferencijali so pa gospodarski ukrep. Prisotnost osame Bin Ladna v Pakistanu je še enkrat razkrila dvoumni pristop Pakistana, ko gre za boj proti terorizmu. Če govorim osebno, me skrbi, da bodo ti preferencijali nagradili pakistansko vlado za njeno nespoštovanje. In bojim se tudi tega, da bo Bangladeš, država, ki je prav tako trpela zaradi poplav, eh, trpela sedaj še zaradi nepravične konkurence. Tudi Bangladeš je odvisen od tekstilne industrije. O teh ukrepih moramo premisliti eh, zelo previdno, kako sem skušal prikazati v mojem kratkem govoru. Gospod Obermeier, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, ta predlog je napad na evropsko tekstilno industrijo. O tem sploh ni potrebno razpravljati, ampak eh, naj pojasnim, zakaj sem to rekel. Eh, tarifne, od, eh, carinske odprave moramo vezati na človekove pravice. Tukaj mislim na manjšino kristijanov. Tukaj je zelo problematičen zakon proti bogoskrumstvu. Potem je zelo raširjen tudi terorizem v vseh uh, nivojih družbe. In to lahko gotovimo tudi že na univerzi, ki se prav tako imenuje uh, islamska. Mm, Evropska unija ne more preprosto nuditi eh, trgovinskih preferencialov, hkrati pa zatisniti oči, ko gre za temeljne svoboščine in pa človekove pravice. Hvala lepa. Jane, nihče vas ni zapisal v postopku Catch the Eye, ampak eh, vseeno vam dajem besedo za eno minuto. Gospa Lambert. Hvala lepa. Govorim kot vodja delegacije, ki pokriva tudi Pakistan. In mislim, da smo slišali veliko krokodilzih eh, sous eh, vidike ljudi, ki so popolnoma nasprotna od tistih, ki jih običajno zagovarjajo. Ko smo v preteklosti o tem razpravljali v parlamentu, nam je komisija zagotovila, da bodo vse točke sporazuma natančno preučene, tako da nič ne bo v nasprotju z uvozno prakso Evropske unije. Z Zakaj želimo preferencijale pri tekstilni industriji? Zato, ker je to glavni izvozni produkt za Pakistan. Ne moremo ponuditi preferencijalov nekje drugje. Um, govorili smo o tem, ko smo govorili o prizadetih območjih zaradi poplav in slišali smo poslance v parlamentu, da bi bilo dobro za industrijo, če bi Pakistanu pomagali, da bi bilo to dobro tudi za njihova volilna okrožja. Če ne bomo potvrdili tega ukrepa, moramo resnično razmisliti o tem, kako bomo to potem sporočali javnosti. Hvala lepa, zdaj pa v imenu Evropske komisije, komisar Dekuht. Thank you. Uh... Hvala lepa. Gospod predsedujoči, najprej se opravičujem, da nisem bil prisoten na začetku razprave. Ravno sem prihajal iz Brusla z letalom. In vi ste pravzaprav prehitevali eh, časovni razpored. No, zato sem zamudil. prisluhnil sem vsem prispevkom v zvezi s tem poročilom, želel bi izpostaviti nekatere točke. Najprej, ne razpravljamo o sporožumu o prosti trgovini. Zdi se mi, da so številni prispevki temeljili na tej predpostavki, da gre za nekakšen sporazum o prosti trgovini z vsemi značilnostmi, ki spadajo k temu. Naprimer, socialna pogojenost, uh, o tem ne moremo razmisliti, razmišljati tukaj. To je ukrep. Tukaj govorimo o ukrepu, ki bi bil časovno omejen. Prav tako ne razpravljamo o geografskih označbah. O tem bomo razpravljali v prihodnosti. Tukaj gre za predlog Evropske komisije, ki je bil odziv na masovne poplave v Pakistanu. To je ukrep, ki naj bi veljal dve leti in morda bi ga lahko podaljšali še za eno leto. Zakaj nismo še zaključili teh razprav? Zakaj sedaj govorimo o argumentu, češ, da je minilo že eno leto, odkar so se zgodile poplave. Če bi ne mud... Torej, um, tega nismo uvedli ne mudoma, zato ker se v svetovni trgovinske organizaciji soočamo za nekaterimi problemi, ki skušamo rešiti. Mislim, da smo tukaj na dobri poti in v prihodnih tednih bomo videli, kakšen bo vpliv nedavnih dogodkov v Pakistanu. Tukaj smo pač v rokah uh, Svetovne trgovinske organizacije, če bo dovoljena ta izjema. In ta izjema se lahko odobri samo soglasno, zato tega ne moremo usiliti eh, v STO-ju. Lahko samo naredimo kar največ za to, da bi bil ta predlog uveljavljen. Želim povedati tudi naslednje. Ne govorim o krokodilih solzah, o hinavščini in tako naprej. Eh, sam ne bom govoril o tem. Naj na neutralen način povem, da je to, kar je bilo danes povedano, ne nujno v skladu s tem, kar je bilo povedano v preteklosti. Ne zato, ker je minil čas in zato, ker še nismo dobili potrjene izjeme. Na začetku smo razpravljali o tem, ali je to predlog, ki bo koristil ljudem, ki so bili prizadeti zaradi poplav in eh, to je res. Govorili smo tudi o humanitarni pomoči, eh, potem smo eh, to humanitarno pomoč Pakistanu tudi ponudili, približno 480 milijonov evrov in ti argumenti se niso spremenili, nismo sedaj kar naenkrat spremenili mnenja. Govorili smo tudi o Um, potencialnem vplivu tega predloga na evropsko tekstilno industrijo. Tukaj imamo zaščitno klauzulo, ki bi lahko odpravila eventuelne probleme tudi na tem področju. Torej, meni se zdi vse skupaj jasno. Dobro, lahko ste proti ali za, komisija je za, Kajti tako z vidika gospodarskega razvoja Pakistana, kakor tudi z vidika varnostnih vprašanj, ki so povezana z Pakistanom, se mi zdi, da bi bila velika napaka Evropskega parlamenta, če tukaj ne bi prevzel odgovornosti in bi zavrnil ta predlog. Hvala lepa, kot zadnji govornik. Eh, je na vrsti gospod Moreira za dve, minut, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam komisarja De Guhta. Čeprav je nekoliko zamudil, ampak razumem njegove razloge. Še vedno vam lahko predstavim moje končno stališče. Sam sem naključni poročevalec v tej zadevi in kot tak naj eh, podam nekatere zaključke. Najprej razprava je pokazala, da je da se naša mnenja predvsej razhajajo, ne samo v odboru, ampak tudi v parlamentu kot takšnem. Drugič. Odbor meni, da nekateri predlogi komisije niso ravno prepričljivi. Še dve zadnje pripombi bom podal. obstajajo določene zadeve, za katere ne moremo obtoževati komisije ali odbora. Res je, da je potreben, potrebna odobritev STO-ja. In eh, če te izjeme ne bomo dobili, potem eh, je nesmiselno, da spoh razpravljamo o tem poročilu. Upoštevali smo tudi vse spremembe, ki jih je predlagala komisija. Komisija ima monopol, ko gre za zakonodajne pobude. Komisija je predložila svoj predlog. Ampak potem, ko je bila predlagana izjema v Svetovni trgovinske organizaciji, eh, organizaciji, to ni bilo v skladu s tem, kar je komisija predlagala parlamentu in na to je še svet podal predlog, ki se prav tako razlikuje od izvornega predloga komisije. Odbor INTA nikoli ni s temi ovirami oviral razprave ali glasovanja in sprejeli smo vse spremembe oziroma vzeli smo na znanje vse spremembe, ki ste jih eh, predlagala svet ali komisija. Hvala kolegi, s tem smo zaključili to razpravo, glasovali bomo jutri ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor in sicer gre